Pisna izjava 61 iz leta 2015 glede živil, ki so še uporabna in ki jih je mogoče donirati različnim organizacijam. 388 podpisov je dobila ta izjava, kar pomeni večina članov. V skladu z pravilom 136 pravilnika bo ta izjava skupaj z imeni podpisnikov objavljena v zapisniku današnje seje.